gospa Van Bojsot, pa gospoda Luisa Ideja. V skladu s sedmim členom, prvim odstavkom in četrtim členom, prvim odstavkom poslovnika je parlament vzel na znanje izvolitev omenjenih kolegic. Zato želim pozdraviti omenjeni kolegici, ki ima ta pravico sodelovati v vseh organih Evropskega parlamenta, seveda pod pogojem, da pisno izjavita, da ne opravljata nobene funkcije, ki bi bila nezdružljiva z opravljanjem